Ponovno odpiram zasedanje Evropskega parlamenta, ki smo ga prekinili drugega marca dva tisoč sedemnajst. Dragi kolegi. Še preden začnemo z zasedanjem, bi želel izraziti svoje sožalje in sočutje